Spoštovane gospe in gospodje, začenjam sestanek. Naj vam povem, da smo pravkar končali s sestankom koordinatorjev. Popovdne vas bomo seznanili s rezultati in eh, prosim, da se skupaj pregledate do tretje ure popovdne. Sedaj prehajamo na javno predstavitev o internetu kot izobraževalnem orodju za medkulturno razumevanje v Evropski uniji. Mislim, da vsi dobro vemo, da so informacijske in komunikacijske tehnologije nekaj, kar je spremenilo svet, nekaj, kar uporabljamo danes vsi. In veste, kaj in kako eh, se učimo. Obstaja cela vel, eh, vrsta različnih vsebin, med katerimi moramo izbirati, znati izbirati. Vsi vemo, da internet na to zelo vpliva, tega ne moremo zanikati. Internet je del naše družbe, pomaga nam pri komuniciranju s soljudmi, pomaga nam pri izobraževanju, pri učenju nasploh in učenju o drugih kulturah kar zadeva prihodnje delo na področju kulture, naj povem, da imamo člen 167 odstavek 4 v Lizbonski pogodbi, ki določa, da na vseh področjih, ki se nanašajo na kulturo, moramo stvari upoštevati. Obstaja tudi konvencija UNESCO, o kateri smo govorili v zadnjih tednih veliko. O tem smo tudi imeli kratko javno predstavitev. Gre za konvencijo o kulturni raznolikosti UNESCO. In mislim, da moramo uh, ljudem vseh starosti dati možnost za medkulturno učenje in razumevanje, omogočiti je moramo voditi medkulturni dialog. Gradivo na internetu mora biti na voljo različnim kulturnim okoljem, uh, mora biti tudi dostopno, seveda morajo ljudje imeti veščine in znanja za dostop do teh sebin. V ta namen seveda moramo obvladati različne jezike, vedeti moramo, kakšni so in kateri so uporabniki za različne inštrumente, ki so nam na voljo pred 14 dnevi, veste, ne pred 14 dnevi se popravlja gospa Pak, ampak v Štrasburgu na predzadnjem zasedanju smo sprejeli resolucijo o Evrope Ani, ki je korak v digitalizacijo naše kulturne dediščine. O tem mislim, da ni treba kaj dosti več govoriti. Ampak kaj vse to sedaj pomeni za izobraževanje? To je današnja tema javne predstavitve. Vesela sem, da smo lahko povabili na to javno predstavitev strokovnjake. Imamo gospoda Johannesa de Gruterja, ki prihaja iz Katoliške univerze v Löwenu, potem imamo gospoda Andrew Rassija, ki prihaja iz Personal Democracy Forum, sam nam bo povedal, kaj to je. Potem imamo profesor Vareno Videman, ki jo poznamo iz eh, številnih javnih predstavitev, ko gre za televizijo brez meja, za radiodifuzijo in tako naprej. Dela v televizijski hiši ARD in je članica upravnega sveta komisije un, eh, za UNESCO v Nemčiji. Potem imamo profesorja Jean-Joela Jean-Neneja, ki je predsednik organizacije Europartner. Kako smo si predstavljali to predstavitev, imeli bomo dva kroga, najprej predstavitev strokovnjakov, gospoda Griterja in gospoda Raseja, vsak ima približno deset minut na voljo, potem bomo imeli razpravo o teh predstavitvah in v drugem krogu bomo imeli predstavitev gospe Videman in gospoda Ženeneja, potem bomo imeli razpravo in prosim vas, kolegice in kolegi, da izkoristite to priložnost, da postavljate predstaviteljem, ekspertom vprašanja. Prosim, da nimate koreferatov, temveč da resnično eh, omogočite čim več poslankam in poslancem, da postavljajo vprašanja. Potem bo nekdo, ki zastopa komisijo in špansko predsedstvo, spregovoril tudi o tej temi ponovno prenašajo našo sejo preko interneta. To moram vedno znova povdariti, kajti to so mi naročili ustrezni, ustrezne službe v parlamentu, zato prosim, da uporabljate ustrezno mikrofone, da se vklapljate, ko imate kaj povedati in ne sicer. To mislim, da bi bilo vse. Gospod Mateo Caketi iz Generalne direkcije za izobraževanje in kulture komisije potem imamo Anete Letour, dr. Javieja Gonzalesa Vego v imenu španskega predsedstva in gospa Guadalupe Melgoza v imenu Culture Council je tukaj. Dobro, kar začnimo. Najprej dajem besedo gospodu Johannesu de Gruterju, ki prihaja iz univerze v Lövnu, da nam predstavi svoje misli. Izvolite. Push the button. Prosim, če pritisnete na gumb na mikrofonu preden začnete govoriti. Zdi se mi, da sem našel ta ustrezni gumb. Dobr dan, dobro jutro. Dovolite, da teh prvih 10-15 minut uporabim za to, da bi govoril o virtualni mobilnosti. To je koncept, ki ga pri nas na univerzi razvijamo za mednarodno komuniciranje s pomočjo IKT-ja. V univerzi v Lövmu, približno 30 eh, minut vožnje eh, proti vzhodu eh, iz Bruslja delam. Imamo vse fakultete razen za veterina, veterino, več kot 30 tisoč študentov in od začetka tega stoletja imamo sedaj sodelovanje z celo vrsto drugih inštitucij v Flandriji, 60 tisoč študentov na ta način pokrivamo. 1445. leta je bila ustanovljena naša univerza, kar pomeni, da smo med najstarejšimi. Gremo uh, sedaj na našo eh, novo katedro za komuniciranje v digitalnem obdobju. Uh, gre za delovne uh, skupine, za posredovanje znanja, svetovanj, imamo celo vrsto projektov in pripravljamo politike v tem. Sam sem svetovalec na področju tehnologije za izobraževanje v tej katedri. Torej, kako razumemo internacionalizacijo, kako je to povezano z medkulturnimi kompetencami in večinoma vam bom stvari poskušal predočiti s pomočjo primerov. Veliko je definicij internacionalizacije izobraževanja oziroma mednarodnega izobraževanja. Gre za to, da v poučevanje in učenje v visokošolskih ustanovah vključimo mednarodno razsežnost. To je nekaj, kar smo začeli zavestno uvajati v naše kurikulume, glede na eh, celo vrsto sprememb eh, v okolju. Veliko dela poteka na tem področju, naprimer študije, ki so financirane bodi si strani flam, flamske vlade ali pa Evropske unije. Imamo seveda sodelovanje v Erasmus Mundus, Leonardo Galil in drugih programih. In vse to počenjamo v sodelovanju s celo vrsto univerz, ki se ukvarjajo z internacionalizacijo gre za internacionalizacijo doma tudi. To je nek koncept, ki pomeni, da veliko študentov prihaja iz tujine na naše univerze, kar pomeni, da jih moramo povezati z domačimi študenti, da na nek način resnično v praksi se gremo internacionalizacijo. Gre za tako manj sistem prijateljev, ki ga uporabljamo na naši univerzi že nekaj let to pomeni, da kadarkoli pride nek tuji študent, mu damo ali najdemo nekega prijatelja. <clears throat> Ena od študij UNESCO oziroma OECD-a ugotavlja, da obstaja cela vrsta možnosti, kako eh, to povezavo med eh, tujimi in domačimi študenti in eh, učitelji ustvariti. Internacionalizacija pomeni delovne programe, staže v Eh, tujini študij na eh, drugih univerzah, izmenjava študentov in tako naprej. Internacionalizacija je tesno povezana z čezmenjimi medkulturnimi kompetencami, če ljudje so v interakciji na mednarodni ravni, potem seveda uporabljajo različne pristope, različne sisteme vrednot in tako naprej. In pri tem je treba ustvariti nekatere kompetence, da bi ljudem omogočili, da med seboj komunicirajo v duhu spoštovanja. To seveda ni edini cilj mednarodnega izobraževanja, je pa to pomemben cilj. Za nas je zanimivo še nekaj internacionalizirati eh, učenje in poučevanje ni na začetku bil glavni cilj, temveč je bilo povezovanje in izmenjava izkušenj med univerzami. Eh, na ta način smo se osredotočili na univerzah v preteklosti, da imamo različne akademske perspektive predstavljene. Stvar pa se sedaj nekoliko spreminja. Medkulturne Kompetence so sposobnost eh, odva, odzivati se na in razumevati drugačne, eh, drugačna izobraževalna in eh, okolja znanja. Gre za možnost pozitivne interakcije v medkulturnem dialogu, pripravljenost je potrebna za to, potem radovednost in tako naprej. Naša naloga na naši kadri je podpora eh, profesorjem, da na nek način stimulirajo svoje eh, študente. V ta namen smo razvili virtualno mobilnost, to so IKT orodja, ki eh, pospešujejo uporabo različnih možnosti, ki jih omogoča internet in druge IKT modalitete za komuniciranje med ljudmi. Gre za to, da na ta način s to virtualno mobilnostjo omogočamo ljudem, da realizirajo svoje potencijale, pa naj gre za fizično izmenjavo in eh, potovanje v tujino ali pa samo za komuniciranje od doma eh, preko interneta. Gre za, torej za neke vrste mešanico. Govorimo o tem, da je to kolaborativno, torej sodelujoče uh, sodelujoča virtualna mobilnost. Kaj pomeni? Ljudje sodelujejo med seboj, izmenjujejo izkušnje, znanja, vrednote in tako naprej. To je pomembno pri IKT-ju. Gre za to, da ne samo pasivno nekaj Eh, konzumiramo, temveč eh, da smo v nenehni interakciji s drugimi študenti. In to je tisto, kar pravzaprav šele omogoča razvoj medkulturnih kompetenc. To mora biti dialog in interakcija. Vprašanje, kako uporabljamo IKT za podporo nekaterim eh, oblikam izkušanja in poučevanja in učenja čez meje. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, da gre tukaj za precejšnje razlike od okolja do okolja, ampak to ni pomembno. Potrebujemo nekaj raziskav, namreč eh, o tem, kakšna je vrednost IKT-ja v tem medkulturnem razumevanju. Če hoče nekdo uh, biti izpostavljen vsem možnostim eh, te pokrajine IKT-ja, potem ne potrebuje za to ne vem koliko izkušenj lahko se osredotoči na določeno skupino kompetenc, naprimer zmogljivost medsebojnega uh, komuniciranja v enem jeziku ali v več jezikih, eh, potem videokonference in podobno. Torej, te kompetence lahko spodbujamo, vendar ne gre samo za fizične izkušnje. Torej, virtualna mobilnost pomeni podporo IKT-ja, v seminarjih, tečajih, kurikulih in tako naprej, ki potekajo na nacionalni ali mednarodni ravni, eh, ne da bi morali fizično potovati. Gre za uporabo IKT-ja eh, in eh, interneta. Vizualno soočanje seveda ima tudi preko interneta prednost. Lažje komuniciramo, če vidimo obraz ali celo izraz eh, obraza telesa sogovornika in zaradi tega ta vizualna komponenta postaja vse bolj pomembna. Zato imamo dosti krat eh, zelo bogato video eh, vsebino tudi vključeno. Obstajajo pa še druga orodja. Socialni mediji, ki postajajo vse bolj zasnovani na podobi. Do sedaj so bili zasnovani predvsem na besedilu, sedaj pa na podobi. Torej preko interneta obstaja cela vrsta orodij, da se soočamo z ljudmi, srečujemo z ljudmi in da uporabljamo eh, te pristope za celo vrsto uh, konkretnih oblik. Morda samo nekaj primerov v ilustracijo. Jezikovni tečaj na naši univerzi uporabljajo posebno orodje, ki smo ga razvili z finančno pomočjo Evropske unije. Povezali smo se z Združenim kraljestvom in njihovimi univerzami. Videokonference sedaj omogočajo študentom na obeh straneh pogovarjati se. Eh, zakaj? Tudi zato, da lahko eden drugega ocenjujejo kako dobro se znajo v tem primeru v angleščini izražati, kako bogat je njihov register in tako naprej. Gre pravzaprav za neke vrste livemoka.com eh, službo, ki jo imate, oziroma storitev, ki jo imate na internetu, kjer lahko v okviru tečajev in poučevanja jezikov, tujih jezikov, se povežete z drugimi eh, študenti. Recimo, če ste nizozemec, pa se hočete francoščine učiti, se lahko eh, prijavite na to uh, spletno stran, se povežete z študenti v Franciji in na ta način uh, enostavno izboljšujete svoje jezikovne uh, veščine. To je pomembna izkušnja, kajti hočemo uporabljati skupni evropski okvir, pa tudi medsebojno ocenjevanje, torej peer assessment na mednarodni ravni, ko gre za jezikovne veščine. samo en trenutek. Če bo, hočete imeti intervjuje, to počnite zunaj, prosim. Dobro, z to funkcijo WebSafe smo se uh, naučili, da so uh, da je napredovanje v znanju tujih eh, jezikov zelo hitro. Ampak nekateri so imeli probleme s tem, zato ker niso bili dovolj seznanjeni z uporabo tega urodja. Hoteli so vedeti tudi, naprimer, ali se ne samo dobro jezikovno izražajo, temveč tudi ali kult, v kulturnem pomenu eh, znajo uporabljati prave besede v pravih okoljih in tako naprej. Zato smo se odločili zaradi teh problemov eh, še na, na bolj razširiti ta, to orodje. Sedaj imamo poseben sevka.com eh, splet, eh, spletni portal. Razvili smo ga v okviru projekta Leonardo in eh, omogoča ljudem, da eden drugega ocenjujejo ali celo sami, da se ocenjujejo, kar zadeva ustreznost uporabe ne samo izrazov, temveč eh, tudi registra jezikov. Tudi eh, profesorji in učitelji imajo tukaj možnost. Še nekaj, kjer bomo mi samo sodelovali, z Imperial College v Londonu. To je tako imenovana mednarodna business scheme, kaj pom kar pomeni. To je neka igra, ki omogoča študentom eh, ekonomije ali poslovnih znanosti, da se v tridimenzionalnem prostoru eh, preizkusijo v, v delu v nekem konkretnem podjetju. Tukaj se da dodati tudi mednarodno komponento, medkulturne komponente. Igro je moč razširiti, tako da recimo lahko uh, udeleženci igrajo igro, kot da so na določenem delovnem mestu, uh, lahko se predstavljajo iz enega dela podjetja v drugega in tako naprej. Uh, Torej, to so zelo kratki primeri, ampak hotel sem vam samo pokazati, kako daleč smo že šli na tem področju. Na univerzi v Lövnu sedaj že deset let imamo film in literatura v magisterskem študiju kulture. Tukaj imamo skupne tečaje z videokonferencami, z tujimi univerzami in videokonference uporabljamo ne samo za poučevanje, temveč tudi za razpravljanje. Majhne skupine se na ta način lahko uh, povežejo med seboj. Medkulturni del sicer ni ne vem kako poudarjen, ampak uh, Tukaj gre za vaje na področju filma, literature, gre tudi za tako imene lokalne aplikacije, kar pomeni, da študenti lahko v lokalnem okolju izberejo neke vsebine, s katerimi pa potem gredo na videokonferenco in se o tem pogovarjajo z drugimi. V vsebini torej eh, se dogaja to medkulturno izmenjavanje. Poleg tega lahko eh, študenti izberejo katerikoli jezik, v katerem bodo eh, komunicirali in tukaj je sodelovanje nekaj, kar pripelje ljudi v mednarodno interakcijo. Dosti časa smo ugotovili na podlagi desetletnih izkušenj, je potrebnih, da se študenti seznanijo resnično z vsemi možnostmi tega orodja, ampak to je bil eden od namenov tudi. Nekaj primerov bom izpustil. Še zadnji primer. Gre za celo vrsto uh, priprav za izmenjavo, fizično izmenjavo študentov. Nekaj teh stvari imam tukaj. Tako imani virtual body system, torej sistem virtualnega prijatelja. Uh, gre za to, da se najprej dva študenta povežeta preko interneta, uh, Eh, lahko so to skupine prijateljev, ki si izmenjujejo podatke o tem, kam bodo šli na obisk in, uh, eh, neka, in na ta način smo povezali zelo veliko diplomantov naših uh, fakultet do sedaj. Potem takšne organizacije diplomantov uh, začenjajo razvijati svoje spletne strani, uh, mreženje začne potekati in tako naprej naša univerza je dosti časa posvetila na začetku usposabljanju teh prijateljev, buddies, da vedo, kako sprejeti nekoga, kako uh, uh, se povezati s prijateljem, če potujejo v tujino. To je neka vrste virtualna, virtualna možnost, uh, virtualne mobilnosti. Torej, sedaj se sprašujemo, seveda, kaj dobro deluje, kje so slabosti, če uporabljamo IKT. Vsekakor pa se trudimo delati na različnih eh, projektih eh, do, eh, tudi v prihodnosti. Tukaj imamo vključene ne samo študente, ki uh, um, imajo mednarodne izkušnje že, temveč vključujemo v to tudi študente, ki imajo gibalne težave, kar pomeni, da lahko eh, tudi dom, od doma ali um, v uh, fakulteti se povežejo v te uh, mreže. Torej, na ta način to virtualno mobilnost res vključujemo uh, Eh, kot sestavni del v visokošolsko izobraževanje. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospoju Rasjeju. Imate besedo, prosim. Morning, Dober dan vsem skupaj in najlepša hvala. Veliko čas mi je, da sem lahko z vami. Na hitro naj povem, ta prekinitev, ki smo jo eh, imeli pred petimi minuti, je bila eh, čisto eh, primerna za stare medije, ki skušajo prekiniti tudi razpravo, ki poteka v novih medijih. Upam, da nas ne bodo prekinili na nas način. Internet je trenutno največja platforma za izmenjavo kulturnih pogledov in veliko se lahko naučimo. Podarek tega hiringa je na proaktivnem delovanju vlad moramo začeti s tem, da najprej priznamo, da vsi sedaj plavamo v eh, veliko večje morjo vsebine, ki jo ustvarjajo uporabniki. Naj vam dam en primer. Vsi vemo, vsi smo brali o tem, kako je potekala kampanja eh, predsednika Obame, kako uspešno je Obama uporabil internet za svojo kandidaturo. In eh, sam sicer nisem prej vedel, se nisem zavedal, kako se je smet spremenil, dokler nisem obiskal očeta. Oče me je povabil, poklical na dom in me prosil, naj mu pomagam z elektronsko pošto. Moj oče ni ravno politična oseba, to ni človek, ki bi hodil na sestanke, ki bi mahal eh, z eh, tablami za kandidate, niti eh, ne bi eh, pritiskal na prijatelje, na koga naj eh, volijo. Ampak eh, ko je tako eh, sedel ob kakšni mizi v večerji in ko se je pojavila politika kot tema, se je začel eh, eh, tudi pogovarjati o tem. Ampak oče vse eno voli že dolgo časa. To je pač njegov odnos do politike. No in sedaj sem prišel k njemu, pogledal čez ramo, pomagal pri elektronski pošti. Ni znal poslati več kot enega sporočila naenkrat. In potem sem eh, pogled, eh, pogledal, kaj on pošilja in je eh, pisalo tam Watch This eh, in sicer povezava z kampanjo eh, Baracka Obame. Eh, no, v enem popovdnevu pa je eh, tako lahko, seveda tudi z mojo močjo, malo eh, poslal to vsebino 50 ljudem. Naj vam povem, kako lahko na to gledamo v širšem okviru. V predsedniški kampanji leta 2008 je bilo 1,5 milijarde eh, obiskov video na internetu, eh, to so bili video, ki so omenjali ali senatorja Johna McCaina ali pa Baracka Obama. Ampak od teh 1,5 milijarde jih je bilo 1,35 milijarde, se pravi 90 odstotkov teh obiskov, obiskov, ki so jih pripravili sami državljani, ki jih niso pripravili voditelji kampanje, ampak državljani. In tako se je izkazalo, da moramo upoštevati to, da bodo uh, običajni ljudje delali določene stvari z eh, internetom, da se bodo med seboj povezovali in da bodo delali dodatne stvari k temu, kar dela vlada, pa še hitreje. Ti ljudje bodo razvili, razvili skupni jezik, da se bodo med seboj razumevali in ne bodo več uporabljali maternih jezikov. Potem bodo raje uporabljali vizualna orodja kot besedilo. In eh, video. Eh, pismenost je novi izraz, ki opisuje ta fenomen. Rekel bi, da smo tu vsi pol video pismeni, kajti vsi lahko absorbiramo video vsebino, če jo gledamo na TV eh, ali na uh, internetu ali uh, v kino, ampak če bi nas kdo prosil, naj tudi ustvarimo video osebine, bi nas bilo pa bolj malo tistih, ki bi to znali. In malo je takih, ki bi bili popolnoma video pismeni. To so ljudje, ki znajo eh, zelo naravno uporabljati video eh, podobe in ne uporabljajo več besedila v svojih komunikacijah. Eh, Torej, kakšna je torej eh, povezava z EU? Moja organizacija Personal Democracy eh, Forum je poskušala ugotoviti, kako je tehnologija spremenila družbo v ZDA v zadnjih sedmih letih. Lani smo začeli eh, PDF eh, Europe v Barceloni. Poskušali smo eh, narediti študijo oziroma ugotoviti, kaj se dogaja v Evropi. Več kot 50 ljudi je priš, eh, prišlo iz 50 držav in potem smo skušali odgovoriti na vprašanje, kakšen vpliv ima lahko nova tehnologija tudi na sistem vladanja in upravljanja in kako bi lahko spodbudili panevropsko razpravo. Eh, imeli smo veliko vprašanj, pa malo odgovorov. Naprimer, veliko tem je, ki so prisotne po vseh državah in potem se čisto naravno zgodi, da se zgrajujajo čeznacionalne povezave. E, sem e, spadajo tudi povezave med vladami EU, e, povezave z institucijami. Potem je tu še vprašanje obrambe svobode interneta. Potem je tu pa še veliko organskih razlik, ki jih ni mogoče z lahkoto pre, premagati. To so Eh, spremembe tudi v načinu politike, recimo volitve nedavne eh, na Polskem. Eh, tam je kampanja tekala samo tri tedne in internet je imel le majhen vpliv na to kampanjo. Možno je tudi, da se ljudje več ne bodo učili jeziko drug drugega, ampak bodo našli skupni jezik. V Nemčiji in Franciji so rekli, da je da se bo pojavil skupni jezik za panevropske pogovore na internetu. Žal bo ta skupni jezik angliščina. Ampak ena skupna tema pa je bila naslednja. Kako eh, uporabiti internet za boljšo delo vlad? Ljudem se eh, je zdelo, da je treba spodbujati e-vlado. Ampak naj vam ponudim še en nov izraz. We government kaj je to? To eh, je situacija, kjer ljudje zbirajo podatke, ki jih je dala vlada ali pod, eh, pod, zbirajo podatke iz javnosti in ustvarjajo nove oblike od. Eh, storitev in delitve informacij tako, da eh, bi olajšali delo civilne družbe. To ljudje, državljani počnejo hitreje kot pa sama vlada. Zato mislite o tem, kaj izraz odprti podatki dejansko pomenijo, open data in kaj pomeni javni podatki. Eh, izraz javni, public, mora pomeniti nekaj, kar se da najti in prebrati z računalnikom online. In eh, nekaj novega mora biti pri definiciji javnih informacij. Dokument v neki vladni agenciji, v vladi, eh, še ne pomeni, da je tudi javen v eh, sodobnem razumevanju te besede, če je ta dokument še na papirju. Potem je pa tu še en skupni jezik na internetu, ki je sestavljen iz majhnih, rahlo povezanih koščkov. Gre v bistvu za povezave. Tu ne gre samo za hiperlinke, tu gre tudi za to, kako hitro lahko širimo ideje. Eh, Twitter eh, ali eh, konference preko interneta, platforme, kjer se enako misleči združujemo, združujemo zato, da bi se pozneje mogoče lahko tudi fizično srečali. Sedaj se v bistvu premijo pomikamo iz gospodarstva pomankanja k gospodarstva obilnosti. Čez nekaj let bo do vsi ljudje povezani med seboj z mobilnimi napravami. iPhone in Blackberry bodo zgledali čez nekaj let tako, kot, so, kot nam sedaj se zdijo tisti prvi Eh, mobilni telefoni. Sedaj pa samo vprašanje izobraževanja. Zakaj je hitrost tako pomembna? Zakaj moramo razviti močno politiko IKT tudi za Evropsko unijo. Pred 15 leti sem začel z neprofitno organizacijo v ZDA, kjer smo skušali povezati med seboj javne šole. Uh, 97. leta smo odkrilo, da je informacijska tehnologija, ki se uporablja v javnih šolah, ista kot v podjetjih. Ljudje so uporabljali fakse, telefone, kserokse in pa PC-je eh, na mizne. In če ste leta 97 eh, dobili eh, kartico in eh, na njem ni bilo naslova elektronske eh, pošte, niste bili presenečeni, ker takrat ni veliko ljudi uporabljalo eh, e-mail. Ampak čez 13 let so, smo pa praktično vsi povezani, 24 ur so delodajalci in stranke povezani. Če kupujete lečo od Kenona na online, če boste pritisnili Eh, klik bo eh, takoj zvedel tudi direktor, recimo. Ampak izobraževanje. Eh, šole so odprte samo 15 odstotkov celotnega časa leta. Še vedno o izobraževanju razimamo tako, da je razred glavni ampak moramo razmišljati o povezovanju učiteljev, učencev in staršev, tako kot so povezani v gospodarstvo eh, delodajalci, delavci in kupci. Tako da bomo vsi imeli dostop do sveta, do digitalnih knjižnic, tako da si bodo lahko uh, uh, zgradili vizijo no, nove moderne demokracije. Uh, ta pa bo tudi določala nov način gledanja na upravljanje in na vladanje človeštvo danes. Najlepša hvala. Sedaj pa bo sledila razprava o teh dveh prispevkih. Kdo želi besedo kot prvi? Kolegi. Gospod Berlinger. Soltanto una domanda all'ultimo oratore. <clears throat> Volevo chiedere se lui pensa che. Eh, samo vprašanje za zadnjega govornika. Ne vem. Ne vem, kako si on predstavlja izobraževalni sistem v 21. sistemu. Ali mislite, da bodo lahko vsi študirali, ne samo elita? ali bi morali omogočiti dostop vsem in ali bi morali imeti eh, pristop, ki bo osredotočen na učenca, na študenta. Uvajanje novih tehnologij. Ali bo to pripeljalo do novih izobraževalnih modelov, do novih eh, programov, kjer bo manj ex-katedra predavan, kjer bo manj situacij, kjer bodo profesori predavali študentov. Ali bomo videli bolj interaktivno izobraževanje? E, a, pa to ne samo iz tehnoloških razlogov. Ampak ali bo uh, prišlo do tega premika uh, od poučevanja k učenju. Eh, Bomo zbrali nekaj vprašanj. Hvala lepa, prosim, zabeležite si. Gospod Zver, Slovenija, prosim. Predsednica, rad bi postavil vprašanje gospodu Johannesu de Gruterju iz Univerze Leuven. Zanima me, ali lahko že danes študenti študirajo na tej univerzi, na podlagi virtualne mobilnosti, torej da niso fizično prisotni na uh, fakultetah, na univerzi. In ali uh, lahko ta model študija uh, v bodoče zamenja realno mobilnost študentov? Kakšni so njegovi potencijali? Vielen Dank, Herr Kollege Zwer aus Hvala, kolega Cver iz Polske. Za te interesujące e, prezentacje i także e, futurystyczne wizje, które, które mogą... Hvala za zelo zanimivi predstavitvi, za te futuristične vizije, ki bodo kmalo postale resničnost. Zdi se mi, da informacijske tehnologije seveda, kar zadeva neposredne kontakte med študenti in učitelji le teh ne morejo nadomestiti. Uh, mislim, da osebni kontakti moram, na teh moramo še vedno graditi, jih razvijati. Potrebujemo osebne stike, seveda so virtualni vidiki tisti, ki dopolnjujejo osebne. Imam pa naslednje vprašanje. Zanima me, kaj menite o tem, ali bomo v, torej čez nekaj let prišli do neke digitalnega, neke digitalne vrzeli v Evropi. Ali bodo vse šole povezane v neko mrežje in ali menite, da vsi ti razni sistemi izmenjava dijakov, izmenjava študentov, eh, izobraževalni portali na internetu učenje jezikov po tej poti. O tem smo govorili včeraj. To je nekaj dobrih primerov. Študenti prava danes ne morejo komunicirati drug z drugim, ker ne govorijo istega jezika. Projekti kot Erasmus ali bi le te lahko nadomestili z neke vrste programom e-Erasmus preko interneta. Izmenjava študentov preko interneta, to ni slaba zamisel, morda potrebujemo pilotne projekte že danes, zato da bi eh, se to dejansko razvilo čez nekaj let. Matula? Hvala lepa. Veselim se vseh izkušenj, o katerih smo danes slišali in sedaj imam še eno vprašanje. Tempo razvoja je bil v zadnjih 10-15 letih zelo hiter, predvsem na področju IKT. Poglejmo si mobilno telefonijo, naprimer. In vse perspektive za prihodnost, ki smo jih eh, slišali, so zanimive. Zanima me, ali v tem trenutku obstaja neka perspektiva, razvojna perspektiva za naslednjih 50-100 let na tem področju, glede na to, da bi se tempo ohranil takšen, kot je. Kajti ta skok, ki je bil storjen v zadnjih letih, je bil res fantastičen. In zanima me, kako se bodo stvari razvijale v naslednjih 50-ih 100 letih stotih letih, če bo tempo ostal takšen, kot je. Portugal. Gospa Galpiles, Portugalska. Nagy örömmel hallgattam ezeket az előadásokat. Egy, Hvala, vsi ti prispevki so bili zelo zanimivi in sem vesela, da sem jim lahko prisluhnila. Vendar je nekaj manjkalo, kajti IKT je zelo čudovito orodje, vendar obstajajo tudi nevarnosti. Izkoristiti moramo priložnosti, moramo pa upoštevati tudi eh, nevarnosti in zagotoviti nadzor nad tem področjem. Tudi to moramo omeniti. Poleg tega pa imam še vprašanje za gospoda iz Univerze v Levnu. In sicer se mi zdi zelo pomembno, da ko gre za izmenjavo študentov, da, da imamo to izmenjavo, izmenjavo študentov, izmenjavo učiteljev in ali obstajajo kakšne analize o tem, kakšne izkušnje imajo študentje in ali uh, tisti profesori, ki sodelujo pri izmenjavah, imajo tudi podobne izkušnje. Uh, V okviru programa Comenius imamo tako imenovani twinning že nekaj let, ki povezuje uh, razrede, celotne razrede in učitelje. In smo že precej napredovali, V okviru tega programa Comenius, eh, tukaj ne gre samo za srečevanje med šolami, ampak za virtualni program eh, srečevanja in pred dvema letoma smo imeli daljšo konferenco, kjer so se srečali številni razredi in smo sodelovali skupaj z učitelji in je bilo čudovito videti, kako je tehnika povezala ljudi, kako je povezala otroke, kako so se oblikovala prijateljstva preko interneta, preko teh srečen. In mislim, da je to res čudovito in da je sedaj res že na visoki ravni. Sedaj pa bom dala besedo strokovnjakoma in sicer najprej gospodu Rasijo. Uh, hvala lepa, eh, hvala, ker ste mi rekli, doktor. Vprašanja so bila vsa odlična in vsa so se nanašala na komentarje kolega in mene. Eh, naj poskušam odgovoriti. Nobenega dvoma ni. Način izobraževanja se bo spremenil. Sam koncept izobraževanja se bo spremenil. Pedagoška vprašanja v zgodovini eh, so eh, bila vprašanja, ki so bila povezana z pomankanje. Recimo, eh, učbenik je bil pred učencem samo omejeno trajanje, omejen čas in študent je potem moral si zapomniti vsebino s pomočjo učitelja, Potem pa je eh, študent na tej podlagi moral poskušati razviti kognitivne veščine. Ampak sedaj imamo pa obilico informacij v vsakem trenutku in zato pomnenje ni več tako pomembno. Manje je pomembno za človeka za uspešno navigiranje po tem svetu ampak sama navigacija postaja pomembnejši del te izkušnje in ta navigacija zahteva tudi določeno mero digitalne pismenosti, če želimo pravilno ločevati informacije, če, če želimo Eh, razločevati kakovostne informacije od nekakovostne, resnične od neresnične in eh, če se želimo eh, ne samo oslanjati na učbenike in učitelja. Potem druga točka. Čitelji ne morajo več biti modreci na odro, ampak se morajo naučiti biti vodje, voditelji. In študenti se morajo tudi navaditi uporabljati material, ki, ki ga imajo radi, vendar pa mora učitelj zagotoviti pedagoški okvir. Bo pa potrebno ocenjevanje, torej, eh, tako da bo vsak lahko razvil standarde o tem, kaj je ustrezno izobraževanje. Ampak iz perspektive tega pomankanja, iz perspektive šol in učilnic se moramo premakniti eh, drugam in ugotoviti, da imamo sedaj ogromno informacije. Živimo v svetu, kjer bo eh, študent zbral svojo pedagoško smer in bo zbral svoje lastne vodnike oziroma učitelje za pomoč. In potem zadnja točka, eh, stvari potekajo vedno hitreje generacijske spremembe, spremembe v DNK se dogajajo vsakih 20 let, ampak digitalne generacije se pa spremenijo vsaka 4 oziroma 5 let. Tisti od nas, ki vemo, kako uporabljati Twitter, danes se že moramo soočati z mladimi, ki eh, uporabljajo druge platforme. In potem so tisti, ki so stari manj kot 28 let in sploh e-maila ne uporabljajo več, ampak že druge eh, tehnološke rešitve. Torej, eh, te spremembe so hitre. Eh, in to moramo upoštevati, tako generacijske spremembe, IKT, eh, hitrost eh, teh sprememb. Um, Prvo vprašanje. Ali bo prišlo do premika eh, od učenja, od poučevanja, oprostite, do učenja. Absolutno. Uh, tehnologija naj pomaga tako poučevanju, kot tudi učenju, to je res. Ampak popolnoma nove tehnologije, kot socialni mediji, internet, imajo brez dvoma vpliv tako na proces poučevanja in proces učenja samega samega. Ne samo, da je to inštrument orodje, temveč tudi vpliva na spremembe v teh dveh procesih. Uh, učenje je postalo čisto drugačno. Recimo George Simonson iz Kanade pravi, sedaj imamo popolnoma drugačne povezave vzpostavljene v naših možganih, pa tudi poučevanje se spreminja. Primer, če uporabljate kot eh, profesor, učitelj, neko novo orodje, potem morate uporabiti tehniko Learning Center, torej eh, posebnih eh, centrov, ki se ukvarjajo z teoretičnim proučevanjem učenja. In eh, več, ko je teh orodij, bolj kot eh, eh, profesor morate tudi svoj način dela in razmišljanja spremeniti. Problem pa je v tem, da je tudi za nas, ki smo podporna enota, zelo težko včasih spremeniti učitelje, profesorje. V vedno bolj dinamičnem okolju so se znašli in hitreje morajo spremenjati svoje metode za nekatere tradicionalne univerze pa je to premikanje iz niže prestave v eh, više zelo težko. Torej vsekakor v zadnjih petih letih smo opazili velike spremembe. Zaradi hitrosti novih tehnologij se vse hitreje pojavljajo zahteve, da eh, preoblikujemo svoje kurikulume, eh, programe za poučevanje in tako naprej torej sam lahko govorim samo v imenu neke tradicionalne univerze. Potem virtualna mobilnost ali danes že obstaja? Ja, vsekakor za nekatere eh, mešane eh, tečaje oziroma kurikulume, tako imane blended courses, za, torej učenje nadaljavo se zelo širi, govorimo tudi o sodelovanju z odprto univerzo in ustvarjamo nove sisteme za nove ciljne skupine, ki enostavno fizično ne morejo ali ne želijo sodelovati na pouku v razredu ali v predavalnici. Torej na tem absolutno že delamo. Ampak pri virtualni mobilnosti je najtežje najti partnerske univerze, s katerimi lahko začnete virtualno izmenjavati eh, študente. Lahko je vaša univerza že pripravljena, ampak ne najdete nekoga drugega, ki je tudi to pripravljen narediti. Ravno zaradi tega je treba um, univerze, ne samo tradicionalne in ne samo um, ne vem, javne. Vse inštitucije je treba spodbujati k temu, da sprejmejo virtualno mobilnost kot sestavni del njihovega delovanja. Potem, uh, Eh, ali bo eh, na mesto fizičnega Erasmusa eh, začel delovati e-Erasmus? Ne, mislim, da absolutno ne. Kajti tukaj pri Erasmus programu je resnično fizična izkušnja in izkustvenost tista, ki je zelo pomembna. E mm, učenje, virtualna mobilnost in tako naprej je nekaj, kar pomaga ljudem, ki so fizično omejeni. Svojim kolegicam kolegom jaz že dopovedujem, da bodo 90-95 odstotkov svojega časa na delu preživeli za računalnikom. Ampak ravno zato se morajo naučiti, kako virtualno eh, pridobivati nove izkušnje. da moramo iti hitreje naprej. Mislim, da uh, se stvari zelo hitro dogajajo, to je že prejšnji govornik povdaril. Uh, mislim, da če vsebine ne bo posredoval učitelj, potem bo stvarjalec vsebine, dosti krat tudi učenec, to dinamiko pravzaprav postavil na glavo. Tukaj je nek proces dozorevanja, ki ga je treba upoštevati. In še zadnje, raziskave, ki so potrebne za to, da vidimo, kakšne so prednosti tega načina. Uh, učenja in poučevanja. Jasno, da potrebujemo raziskave. Danes vemo, kako didaktiko oblikovati. Vemo, da je tukaj tehnologija samo orodje, ampak to orodje lahko vpliva na vsebine. Sedaj pa je vprašanje, kako neke vaje, seminarje in tako naprej oblikovati, da boste dosegli optimalni cilj. Vendar Mislim, da ne moremo zanikati dejstva, da smo v okolju, kjer se IKT uporablja. Ne gre za to, ali bomo IKT uporabljali ali ne, tudi v um, pedagoškem okolju. Absolutno ga bomo, samo moramo se znati uh, prilagajati njegovemu razvoju čim bolj. Hvala. Hvala. Naj se vrnem na to, kar je rekel kolega Cver. Že, že, že prej so bile univerze na daljavo. In danes pa je to seveda dosti bolj enostavno s pomočjo nove tehnologije, precej enostavno. Po elektronski pošti pošljemo in potem imamo takoj nazaj odgovor in za vse, ki študirajo na univerzah, na daljavo, obstajajo zelo dobre možnosti. Imamo pa seveda še en problem, kajti govorimo sedaj o učencih, ki morajo biti nekako uvedeni v to okolje, ki morajo spoznati te instrumente. In ravno tako se morajo tega naučiti, kot se morajo tega naučiti otroci. In v tem je težava. Univerze so včasih nefleksibilne. V Boloniji smo videli, kako težko je za študente in učitelje, da vse to, kar so prej morali se naučiti v petih letih, zreduciramo na tri leta. Torej, ta fleksibilnost mora biti prisotna in zato moramo biti pozorni na to, da tudi učitelji se prilagodijo novim situacijam. In govorili smo o novem programu za vse življenjske učenje in prav gotovo potrebujemo program, ki se bo osredotočil na učitelje. Imamo programe za učitelje učence, študente, nimamo pa programa za učitelje in v naslednjem programu za vseživljenjsko učenje potrebujemo to vrstni program, kajti brez tega ne gre takšna je realnost, to moramo sprijeti in učitelje moramo tudi pomagati, da se navadijo na nove stvari. To je bil prvi krok razprave. Sedaj pa bom dala besedo gospe Vereni Videvan. Profesor. Hvala, hvala za besedo. In da ste me imenovali profesor. Hvala vam za to možnost, da lahko spregovorim tu pred vami, da predstavim tudi uh, vidik UNESCO. Prihajam iz Nemške komisije UNESCO in želim tukaj pokazati, kako politični instrumenti, instrumenti EU in instrumenti UNESCO, kako so povezani z današnjo temo. To so referenčni instrumenti za Obe organizaciji, obe organizaciji se lahko sklicujeta na to vrstne instrumente in jih primerno povežeta s to temo. Konvencija o kulturni raznovrstnosti, ki jo je sprejela tudi Evropska unija in jo vključila v svoj pravni sistem, je zelo pomembna. Poleg tega pa so pomembni tudi eh, rezultati svetovnega vrha o informacijski družbi in UNESCO je tukaj igral zelo aktivno vlogo in je povdaril predvsem pomen kulturne raznolikosti za razvoj uh, družbe znanja in je govoril uh, in pomembno je sedaj tudi izvajanje rezultatov uh, tega vrha in to pod naslovom uh, um, jezikovne vsebine in kulturne vsebine. Tako Evropska unija kot UNESCO sta prepričana, da so kulturne dobrine in kulturne storitve tiste, ki jih ne smemo obravnavati zgolj kot tradicionalne dobrine, temveč kot del naših kulturnih identitet in tudi kot nekaj, kar je zelo pomembno za družbo znanja in za vrednostne sisteme. Zato moramo posebno skrb posvetiti temu. In če na kratko povzamem, lahko rečem, da se UNESCO zelo močno zauzema za univerzalni dostop do znanja in za dostop do kulturno raznolikih vsebin v zelo širokem obsegu in po vsem svetu, tudi v državah v razvoju, čeprav danes to ni glavna tema. In zazela bom stališče do treh sklopov vprašanj. Najprej bi spregovorila o ciljih politike, ki je sledi UNESCO in sicer gre za univerzalni dostop do kulturnih sebin in eh, spodbujanje tovrstnega dostopa. Tukaj smo prepričani, da je dostop do kulturno raznolikih vsebin, kulturno raznolike krajine nekaj, kar je za našo družbo in za naše države pomembno, saj prispeva k miru in socialni koheziji. Poleg saj se nahajamo v multikulturni družbi. Poleg tega smo prepričani, da to lahko krepi tudi evropsko integracijo, če delamo na dostopu do kulturnih vsebin. Siti kulturni zakladi drugih narodov so tisti, ki so dragoceni za vse. Sedaj, ko se soočamo tudi z globalizacijo, potem z delovnimi mesti v prihodnosti, z obladovanjem vseh teh situacij, je zelo pomembno, da dobro poznamo tudi tradicije naših držav. Politika, ki spodbuja kulturno raznolikost in izmenjavo lete je tista, ki lahko veliko prispeva k temu, ne samo uh, v deželah, ki imajo svetovno pomembne jezike, temveč tudi v tistih regijah, kjer so prisotni manjši jeziki in tam je internet tisti, ki lahko veliko stori tudi za gospodarski napredek. Dovolite sedaj nekaj pripomp tudi o tveganjih, ki se izrisujejo na internetu ob upoštevanju cilja univerzalnega dostopa do kulturnih vsebin, kje so torej težave, kje so izzivi. Najprej naj povem, da smo v prejšnjih letih videli, da se je v rokah nekaterih transnacionalnih multimedijev zgostilo veliko moči in tudi to dejstvo je treba upoštevati. Vidimo naprimer, da so nastali tako imenovani gatekeeperji, torej stražarji, ki, kar zadeva dostop do odločilnih infrastruktur na internetu, glede tega kontrolirajo in ustvarjajo neke vrste tesninske postaje, pri katerih vsak, ki želi pri tem sodelovati, mora slediti njihovemu modelu poslovanja in pri tem mislim predvsem na pojav Apple, naprimer, ko gre za kombinacijo iTunes glasbe, potrebujemo za to njihove naprave, Apple naprave, Apple aplikacije. in to vrsten uporabnik mora seveda uh, sprejeti pogoje tega podjetja. Tukaj ne gre samo za komercialne pogoje, temveč tudi za vsebinske standarde in zato se tu zastavljajo vprašanja uh, dominantne pozicije na trgu in tudi vprašanja o um, torej svobodi izražanja in svobodi tiska. Obstaja cela vrsta raziskav o pojavu. Ki um, kaže na to, da velika kulturna raznolikost, ki je prisotna na internetu, še ni kot taka tudi uporabljena. In sicer Te raziskave kažejo, da se oblikujejo skupine uporabnikov, ki ne izkoriščajo te kultur, eh, raznolikosti vsebin, temveč se oblikujejo zato, da bi se nekako potrdili v svojih lastnih eh, prepričanjih. In ta priložnost, ki jo nudi kulturna raznolikost na internetu, ni izkoriščena, temveč gre pri teh skupinah za to, da se nekako zaščitijo proti tistim, ki mislijo drugače, ki prihajajo iz drugih kultur in živijo druge vsebine. In to vrsten odnos teh socialnih skupin na internetu um, je tisti, ki vpliva tudi na vlogo družin, na vlogo šol. Um, um, na oblikovanje identitete, tako srednjeročno kot dolgoročno. In to lahko tudi spodkoplje to vlogo in to je ena od skrbi, ki jih imamo pri UNESCO. Um, Končno pa lahko rečem, da nas skrbi še nekaj. Ne sme priti do tega, da bi internet bil um, spremenjen v neke vrste velik trg. Uh, visoko kakovostne kulturne vsebine morajo ostati dostopne za vse in tudi v prihodnosti bo še vedno veliko um, ponudbe, uh, za zabavo na internetu in za uh, druge dejavnosti, za vse, so, za vse socialne razrede. Vendar je vprašanje, ali bodo tiste dražje vsebine res dostopne samo za uh, premožnejše in kako bo z širšim dostopom leteh. To so torej različne skrbi, ki si zastavljajo in ki so povezane tudi z mm, kodiranjem različnih sistemov. UNESCO se zauzema za zaščito avtorskih pravic, vendar menimo, da potrebujemo neko pošteno uravnoteženost med uh, interesi uporabnikov in avtorja, avtorjev. Kaj torej podpira UNESCO? Imamo program Information for All in tukaj želimo podpirati vse tiste politike, ki se zauzemajo za zelo širok dostop uh, do informacij in to naj bi bilo brezplačno za vse. Eh, Evropejano bi omenila na tem mestu, to je primer dobre prakse. UNESCO je eh, ob bok tej postavil eh, digitalno knjižnico, svetovno digitalno knjižnico, ki naj bi bila neko dopolnilo Evropejani in ki je ne bi v celoti nadomestila. Poleg tega bi omenila še politiko, ki zadeva tista dela, katerih avtori niso znani. Um, v tem kontekstu pa je zelo pomembna tudi politika spodbujanja odprtega dostopa. UNESCO je izdal priročnik uh, na to temo, ki je bil tudi preveden. In možnosti odprtega dostopa so tukaj razložene ne samo na znanstvenem področju, temveč tudi preko tega področja. No, bom zaključila še eno ključno besedo, medijski pluralizem bi omenila, to je tudi pomembno politično področje in v zvezi s tem je UNESCO zelo pri srcu področje radiodifuzije. In tukaj ne gre samo za radio in televizijo, temveč tudi internet in tudi medijska kompetenca. O tem smo tudi že govorili in tudi na tem področju je UNESCO zelo ektaven. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Jean-Joelu Žonaneju. Prosim, beseda je vaša. Vi pa ste profesor, upam. Je me suis pas trompée, vous êtes professeur. Nisem da ah, zmotila, ste profesor, gospa predsedujoča. Eh, no, kar se pa tiče mojega imena, to je pa prav gotovo napaka Google. Žoel torej. Gospa predsedujoča, spoštovane članice in člani parlamenta, zelo sem vam hvaležen, da ste mi omogočili, da pred vami danes govorim o tako pomembni temi. To lahko pozamemo na naslednji način. Ali je internet najboljše darilo, ki ga je tehnologija prenesla naši generacijo? Ali pa je to ovira za kulturo? Mislim, da je Evropski parlament najboljše mesto za postavljanje takšnih vprašanj. Sam bom eh, govoril v isti smeri kot gospa Vidman eh, v, v svojih eh, pripombah je izrazila tudi eh, nekaj čisto legitimnih eh, pomislekov v zvezi z spontanim eh, razvojem teh tehnologij brez poseganja javnih organov. Najprej, kako sem organiziral svojo predstavitev? Najprej bom začel z tremi novostmi, ki so neposredno povezane z našo razpravo. In potem bom govoril o treh iluzijah, ki se vedno bolj širijo. In potem bom na, zaključil s tremi zaključki oziroma tremi uh, oblikami odločenosti javnih organov. Uh, govoril bom tudi kot uh, zgodovinar kot zgodovinarja ste me tudi povabili, ampak eh, govoril bom tudi kot nekdo, ki je pet let upravljal eh, francosko nacionalno knjižnico. Eh, ravno tako sem bil vključen v Europeano in eh, imel sem privilegij, da jo krstim na podlagi grških in latinskih korenin. Tako. Najprej najpomembnejše tri novosti. Na hitro naj povem, zakaj gre. Eh, gre za odnose med javnostjo in deli, eh, med javnostjo eh, in ustvarjavci ter industrijo in trgovino. Najprej vidimo, da je prišlo do razlik v teh odnosih in sicer v zvezi z začasnim dostopom. Tu v glavnem mislim na vedno eh, hitrejše instaliranje novih eh, tehnologij, kar eh, pospešuje širjenje informacij. Potem je pa tu še nekaj, kar je po moje temelje in to šele odkrivamo. To pa je osvobajanje dostopa do teh del, do teh eh, kultur, eh, zahvaljujoč pretokom, ki jih lahko sedaj eh, shranjujemo, skladiščimo. Dobro veste, gospa, kaj se dogaja v radio. Dostop javnosti odslej poteka poleg direktnega dostopa. E, drugače, v bistvu skladiščimo informacije, skladiščimo osebine, tako kot knjige v knjižnico in to je zelo pomembno. Potem je pa še drugačen odnos do enosti meja. Že za časa Malroja se je govorilo o imaginarnem muzeju, ampak sedaj se, se stvari še e, okrepile. Bo, o tem bom še govoril. In na koncu različen je sedaj odnos do integritete eh, kulturnih del. Eh, to velja zlasti za glasbo. Marcel Duchamp je že narisal brke eh, Monalizi, ampak takrat se to ni dogajalo tako pogosto. Danes pa je mogoče eh, originalna dela predelati, neverjetno predelati in takoj se postavi tukaj eh, vprašanje avtorskih pravic in tudi moralnih pravic, ko gre za eh, ohranjevanje takih delov. To so neverjetne spremembe in vse to lahko pri, pripelje tudi do vpliva na inteligenco. Lahko se zgodi, da bodo sicer dobro misleče glave začele širiti il, il, iluzije, tri iluzije. In zato je treba paziti, da ne bo prišlo do najslabšega za industrijo in za kulturo. Mi smo za razsvetljeno demokracijo. Prva iluzija, učinkovitost. Iluzija učinkovitosti. Tu eh, govorimo o kulturi, ampak predvsem o politiki učinkovitost. Tu v bistvu nastaja alkemija, kajti nastopajo različne sile, nasprotne si sile, eh, imaginacije, potem tudi egoistični impulzi, eh, vendar pa obstaja iluzija, da bo zaradi tega nastal najboljši možni svet. Vendar pa moramo tu misliti za jasno glavo in se moramo zaščititi pred to iluzijo. Druga iluzija kreat, pravi, da bo kreativno ustvarjanje sedaj pravilo, ne pa individualno ustvarjanje. Jasno je, ek, e, ek, timsko delo je še vedno dobro in zlasti pri televiziji in radio, ampak meni se zdi, da stalno še se trdi, da bodo najlepše stvari, najmodrejše stvari eh, dali ljudem individualni ustvarjalci. Torej, eh, jasno je, da internet lahko nudi kolektivne kreacije. Eh, Wikipedija recimo je eno od teh primerov. Tretja iluzija, ki je pa najhujša verjetno, je pa ta, da bo na tem svetu postalo na koncu vse za ston. In če bi to res se uresničilo, potem bi prišlo do osiromašanja kulture, lahko bi prišlo do enostavnega pokopa eh, industrij in tako pridemo do razprave, ki je potekala že v sredini 19. stoletja eh, do, in do eh, Bernske konvencije in sicer, da je treba zaščititi avtorske pravice tako, da neprestano ponavljamo, da za stonskost na tem področju ne obstaja. Vedno se plača. Lahko plačamo tako, da neko delo, avtorsko delo kupimo, to je želeno in pogosto, potem lahko plačamo za to kot davkoplačevalci in potem se vlada odloči, da se del eh, javnih sredstev porabi za to, ali pa lahko plačamo kot potrošniki, kajti tudi eh, reklame mi plačamo, oglašanje plačamo, seveda na drug način. Ampak osnovno vprašanje pa je, kateri od teh kanalov je najočinkovitejši za razvoj kulture za zaključek me te misli pripeljajo eh, do, nas, eh, do naslednjega. Tri možne vloge javnih oblasti na tem področju. Kakšna bo njihova eh, odgovornost, kakšne bojo njihove obveznosti. Javni organi v najširšem pomenu te besede na različnih ravneh, kjer izvajajo svojo odgovornost od občine do, do Evrope. Torej, ti organi morajo kombinirati svojo dinamiko, svoj dimanizem, tako, da, da bodo lahko uravnavali učinke. Tu se ne sme popustiti pred jakobinskimi eh, skušnjavami, kajti eh, cel svet je narejen iz mrež. In ne smemo pa se odreči tudi temu, kar je posebnega v državljanski misiji javnih organov. Ti morajo ohraniti svojo odgovornost za regulativo, tega se vsi zavedamo, ampak država lahko tudi neposredno intervenira v tej igri. Zakaj? Zato, da, zago, da zagotovi eh, trajnost tega, kar je na internetu, eh, digitalnih oblik in kulture. Eh, ne moremo vsega postiti samo podjetjem, da bi ta spomin ostal. Jules Superviel je rekel, č, e, svet je poln poti, ki e, izgubljajo obraz, to je za tolmače poslastica, torej svet je poln pot, e, poti, ki eh, izgubljajo obraze in se neprestano obračajo za to, da bi na koncu enega našli. Skratke, škole, vseh teh novih arhiv, eh, klas, klasifikacija te, vsega tega. To mora biti odgovornost javnih organov in to podarjam v Evropskem parlamentu. Migracija nosilcev, se pravi, Eh, ko se tehnologija razvija, ko se razvijajo tudi nosilci informacij, tu morajo nastopiti javni organi, sicer nam ne bo uspelo ohraniti tega, kar je bilo ustvarjeno. Recimo volitve. Kako bi bili razumeli sploh eh, volitve v ta parlament, če ne bi pozneje lahko preverjali ka, na internetu, kaj se je dogajalo. Eh, To je eh, dolgotrajna naloga, ampak enako velja tudi za eh, glasbo eh, in za audiovizualne kreacije. Francija je tu oblikovala svoj model in mislim, da bi ta model se lahko uporabljal tudi z pomočjo eh, zasebne kulturne eh, industrije, zasebnih kulturnih podjetij. Eh, Potem pa eh, druga odgovornost, po moje, ja, ki jo imajo javni organi, je usmerjati eh, v, tem, v vsej tem ogromni količini informacij, ki nam jih, nuja, eh, ki nam jih ponuja internet. Eh, torej, eh, tu je v bistvu lahko govorimo o infuzi eh, vsega, kar je na internetu, tu se lahko zgubimo, zato je tu treba narediti neko hierarhijo v ponudbi. Ne moremo sprejeti dejstva, da bi to nalogo eh, izvajali samo tisti, ki jim je pomemben dobiček. Eh, tisto, kar Eh, je se ob, eh, obneslo, bo se bo obneslo tudi v prihodnje in kultura je nekaj podobnega. Eh, včasih tudi Biblija govori o tem, Evangeliji 15.29. Torej, tist, če ne bomo pazili, bomo dajali tistemu, ki že ima, ki že ima in bo imel še več, ali pa je mali tistemu, ki nima. No, mogoče se je danes malo spremenilo gledanje na oglaševanje, ampak če bi eh, oglaševanje opustili, da bi sam klasificiral eh, ponudbo, bi to škodilo potrošniku. Recimo primer eh, mobilnega telefon, eh, telefona. Torej, če bi oglaševanju pustili tu klasifikacijo, bi imeli, bi imeli na vrhu velike firme, Eh, če bi pa to postili državljano, bi pa na vrhu seznama imeli poročilo o nevarnosti, ki jih lahko ta telefon prinaša. No, ampak eh, za zaključek naj se ponovno navežem na gospo Videman. Moramo se boriti proti vsem oblikam zasebnega monopola oziroma oligopola. To, kar dela UNESCO, se mi zdi zelo pomembno, gospa, ampak vsi moramo iti po tej poti. Vedno je nevarnost, da uh, izgubimo to pot, vendar pa moramo se boriti za raznolikost jezikov. Uh, Eh, vi ste že ugotovili, da je za vas vse jezik zelo pomemben. Zavedati se moramo grožnje, nevarnosti, ki jo imajo lahko tudi zasebni akterji. Tu eh, ne izreka moralne sodbe, to je samo ugotavljanje dejstev dinamike gospodarstva. ZDA, naprimer. Eh, ZDA se tega že dolgo zavedajo in tam so izumili antitrust zakonodajo, torej protimonopolno zakonodajo, že v 19. stoletju in tega se moramo zavedati. In mislim, da moramo podobno razmišljati po celem svetu. Veliko držav se je že začelo ukvarjati s tem. In ko sem se trudil za uh, križarsko vojno, ne proti Google, ampak boril sem se proti temu, da Google ne bi imel monopola pri uh, digitalni literaturi. In zelo sem bil presenečen z reakcijo z celega sveta, z japonske, kitajske. To pomeni, da je možno, da človek enostavno ne vrže eh, puške v koruzo in je možno se boriti tudi proti monopolom v eh, ciber svetu. No, moje poročilo je bilo prevedeno v 15 let jezikov, tu se ne želim bahati, ampak želim samo to povedati, da so ljudje poslušali to, kar sem povedal po celem svetu. In zato prosim Evropo, da se začne tega zavedati in Evropejana se že začenja ukvarjati s tem. Potrebno je imeti regulativo, ki bo pomagala knjižničarjem, ustvarjavcem, avtorjem, kajti sicer se bodo soočili z vsemi nevarnosti, ki jih prenaša monopol. Naj vam omenim samo eno tako nevarnost. Google je za, začel brez dovoljenja digitalizirati vse knjige, ki jih ni imel v svoji lasti in za katere ni imel uh, uh, avtorskih pravic. In uh, Eh, je potem te knjige dajal na internet. In eh, mislim, da ni arogantno, če se začnemo boriti proti monopolu te vrste. Gospe in gospodje, gospa predsedojoča, bolj nasplošno ste govorili, ampak mislim, da se vsi soočamo tu z enim bistvenim izzivom. Mislim, da moramo opozoriti proti trem skušnjavam. In sicer prvič, Evropa. Eh, bi lahko bila presežena eh, glede na trenutno eh, globalizacijo, ampak vse eno, regionalne in lokalne posebnosti se morajo ohraniti tako, da ohranimo svojo vrednost na tem področju. Tako, da bodo lahko vsi se zgledovali po nas. Aleksandrijska biblioteka tudi gleda, kaj mi delamo in mislim, da je to, eh, da je to uh, znak za to, da je vse možno. In veliko ljudi je, ki govori, tole bo vse skupaj propadlo, nič ne moremo narediti, ampak če bomo ta zakon izvajali in če bomo delovali v skladu z njim, bomo uspeli. Tehnologija ne. Bom, bom končal, sem že končal, sem že končal. No, ampak za zaključek, ta druga skrb, se mi zdi neupravičena. In zdi se mi, da je zelo primerno to, kar ste rekli. E, mislim, da ne smemo izgubiti poguma, kljub temu, da je naloga ogromna, ampak ta naloga je vse eno e, eh, po meri naše generacije. Najlepša hvala, da ste me poslušali do konca professeur. So. Hvala, gospod profesor. Sedaj nimamo več veliko časa za razpravo. Prosim, vsakdo eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvaležna sem obema strokovnjakoma, profesor Ženone in gospej Videman, za njune besede. Vendar že njuni predstavitvi sta pokazali, v kako schizofreni situaciji smo se znašli. Po eni strani imamo internet, potem imamo kulturno raznolikost, ki bi sedaj lahko bila dostopna do vsem, po drugi strani pa imamo situacijo, v kateri iz tega nastaja vse bolj svetovni, globalni trg ki omejuje celo vrsto možnosti, zbir in tako naprej. In zato sem razumela gospod Videman tako, da UNESCO se zauzema še za širši open access, torej odprt dostop, načelo odprtega dostopa, ampak to je seveda v koliziji z avtorskim pravom. Morda bi lahko še kaj rekla gospa Videman o tem. Hvala, gospod Vatimo. Vatimo. Mikrofon lepo prosim. Hvala. Imam samo eno vprašanje za oba govornika. Zanimive so bile njune besede, s tem naj kar začnem. Imamo pa po eni strani problem uh, zaščite avtorskih pravic na internetu. O tem ste mnogi govorili. gre tudi za problem izmenjave glasbe med ljudmi, uporabniki interneta in to brezplačno. Ampak želel bi vprašati, kako bomo ustvarili neko jasnost stanja, v katerem smo. Mislim, da nihče ne ve, kje smo. Eh, predstavniki Evropskega parlamenta ki prihajajo iz Švedske in zastopajo neko stranko, ne vem, če so sploh v tem našem odboru, recimo, se zauzemajo za popolno liberalizacijo vsega. Potem imamo eh, pravice producentov, kulturna dobrina in tako naprej. Eh, jasno je, da se vsi zauzemamo za nek odprt dostop, ampak lahko si predstavljam, da bo država sprejela ukrepe, da bi eh, zagotovila nadomestila producentom, avtorjem in tako naprej. Avtorsko pravo pa kot vemo tudi določa, eh, da po ne vem, 50 letih eh, zaščita in pravica do nadomestila eh, preneha veljati. To pomeni, da gre v tem primeru potem res do prostega dostopa do teh del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 kar pomeni, da imamo vse več vsebin na voljo, ampak po drugi strani tudi vse več tveganj. Sami ste ugotovili, da obstaja to tveganje ustvarjanja monopolov, potem, da obstaja tveganje, da internet postane nič drugega kot svetovno tržišče. In mislim, da v tem kontekstu je poslanstvo javnih medijev zelo, zelo pomembno. Mislim, da bi Evropa resnično lahko tukaj naredila korak naprej, zlasti v okviru javne televizije. Seveda internet ne pozna meja. In velika prednost interneta je velika svoboda in inovativnost. Vsi inovativni sistemi se razvijajo tako dinamično, zato ker so brez meja, ker za nje ne obstaja nobene omejitve in ovire, ki so v preteklosti ovirale ta uh, hitri razvoj. Mislim, da je s tem v zvezi treba ustvariti neko ravnotežje. Mm, internetni trg ne sme postati monopol. Bernska konvencija, kot ste rekli, seveda že sto let skoraj da eh, ščiti pravice avtorjev in to, kar smo danes slišali, eh, kaže na to, da ni nekega uravnoteženega modela, ki bi ga lahko nekdo uporabil ravnotežja ni med eh, zaščito avtorjev po eni strani in svobodo uporabnikov interneta. Recimo tako imenovani music sharing, torej izmenjava glasbenih del in tako naprej, se mi zdi zlasti eh, problematična. Torej, sto let že ščitimo pravice avtorjev in eh, zagotavljamo avtorjem nadomestilo za njihove stvaritve, ampak istočasno morajo uporabniki interneta tudi vedeti, da obstajajo te pravice, ki jih ne smejo kršiti. Mislim, da moramo razviti nek sistem, ki bo združil obe dilemi. Jasno, vsi hočejo imeti vse uh, in brezplačno na internetu, ampak če hočemo imeti takšen sistem, potem bo vse skupaj nastalo uh, kot neke vrste prosto trgovina brez vsakega uh, nadomestila. Hvala, ampak zdi se mi, da neko, se nekoliko oddaljujemo sedaj od same teme današnjega eh, današnje predstavitve. V odboru za industrije, za raziskave, za pravne zadeve, v teh odborih uh, eh, razpravljali o tem. Danes pa naj bi govorili o internetu kot izobraževalnem orodju za medkulturno razumevanje Evropske unije. Prosim, da se torej omenite na to temo, ne pa da uh, govorimo o vsem. Dosti krat v tem sklicu parlamenta bomo še razpravljali o tem, kar ste vi omenjali. Sedaj pa prosim oba govornika, da se odzoveta na slišane pripombe in postavljene vprašanja. Najprej gospa Videman. Najlepša hvala. Nekaj bi želela še reči, če smem v zvezi z open access tematiko. Torej to načelo odprtega dostopa po moje ni v konfliktu z veljavnim avtorskim pravom. Ne, to je samo neka možnost, gre za prepričanje, da pravice, ki Eh, so nastale, da vsebine, ki so nastale tudi s podporo eh, javnih finančnih sredstev, morajo biti dostopne javnosti. To, po mojem mnenju, ne postavlja pod vprašaj avtorskega prava. To je samo politika, ki mislim, da je pomembna. Zato je to, ta predstavitev pomembna, da odgovorimo na vprašanje, ali obstajajo nekatere vsebine, ki jih eh, ne bi smeli prodajati, če smem tako reči, ki bi eh, lahko bile eh, dostopne izključno proti nadomestilu, ki ga mora vsak uporabnik plačati, temveč in po drugi strani, ali obstajajo neke vsebine, ki so nastale s podporo javnih eh, finančnih sredstev, ki bi morale sedaj biti na voljo eh, javnosti. Seveda, ustvarjanje vsake vsebine je povezano z nastanjem stroškov, ampak ali so ti stroški bili pokriti z javnimi eh, sredstvi, je pa seveda drugo pomembno vprašanje. To, kot pravim, ni v nikakršnem neskladju z veljavno avtorsko zakonodajo. Tako kot ste vi, mislim, da tretji govornik govorili. Gre tukaj seveda tudi za povezavo z javnimi eh, radiodifuzijskimi eh, mrežami. Tudi tukaj imamo prosto dostopne eh, vsebine. Konvencija UNESCO o kulturni raznolikosti tudi povdarja, da je internet javni medij, ki mora biti na voljo javnosti brez dodatnih. Eh, stroškov. Torej, zdi se mi, da je to politika, ki je pomembna in ki je povezana še z, nekom, eh, z nečim. Eh, seveda, poslovni modeli so se tudi eh, povsem normalni, spremljivi, tudi na internetu, ampak določene sebine, ki so recimo pomembne za izobraževanje, te morajo biti dostopne vsakomor. To sta dve politiki, ki mislim, da se dopolnjujeta med seboj in interesi vašega odbora so morda povezani še s čim drugim, ne samo z digitalnimi knjižnicami in Evropejano, temveč eh, gre pri tem tudi za vprašanje, kako lahko vplivamo na dostopnost do vsebin v tako imenovani javni sferi. Ne smemo razpravljati samo v okviru digitalne agende, ki se ukvarja z komercializacijo nekaterih eh, vsebin. Morda samo še vprašanje, ali je tukaj neka jasnost prisotna. Ne, Pantarej bi rekla, vse je v gibanju, vse se spreminja. V nekaj letih smo doživeli zelo dinamični razvoj na internetu in sama sem želela povdariti zlasti naslednje. Trenutno uh, se krepi tisti trend, ki so ga mnogi napovedovali. Zakaj gre? Zaradi gospodarstva mrež. Sedaj nastajajo elektronske mreže, imamo torej e-, Economies of Scale and Scope, gre za ekonomijo obsega in uh, velikosti, torej ti uh, trendi postajajo še bolj prisotni. Ne gre samo za poslovne modele, ki so se razvili, temveč gre tudi za to, da morda razvoj na internetu posega na uh, svobodo izražanja, svobodo medijev, tiska in ostalih medijev. Torej, ponudniki vsebin morajo na nek način uh, Eh, izpolnjevati določene standarde, merila in mislim, da je to zelo, zelo pomembno tudi za svobodo tiska. To je torej neke vrste novi fenomen, ki ga moramo upoštevati pri naših razpravah in razmislekih. In vprašati se moramo, kakšna je sedaj odgovornost Evrope. Naj se navežem na gospoda profesorja Žaneneja. Zdi se mi, da v Evropi dejansko dajemo zgled. Pri nas smo razvili celo vrsto politik, ki že kažejo na to, kako naj bi se stvari razvijale v prihodnosti. Ni treba izumljati tople vode na tem področju, temveč naše razumevanje kulturne raznolikosti in kulturnih uh, kulturnega ustvarjanja, je nekaj, kar je prisotno v celem svetu in kar vsi spoštujejo. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Žanene. Tako kot vi, gospa predsednica, se mi zdi, da bi bilo neprimerno, da se spuščamo v pravno razpravo o avtorskih pravicah, kar pa zadeva druga politična vprašanja, so prav gotovo na mestu v tem odboru in kot zgodovinar eh, so me me je presenetila aktualnost razpa, razprav, ki so bile v sredini 19. stoletja v Franciji. Šlo je za nasprotje med dvema šoloma, šlo je za iskanje pravega ravnotežja, tega ravnotežja, ki ste ga omenjali. Nekateri so rekli, ničesar ne ustvarjamo, iz tega kaže obstaja. Drugi so dejali, kar zadeva avtorske pravice, mora vse biti jih torej ne bomo oblikovali, vse mora biti brezplačno. Drugi so se zauzemali za ohranitev lastnine tudi na tem področju, ki se prenaša naprej kot neka stavba in tako se je oblikovala zamisel o avtorskih pravicah, ki trajajo tudi v času takrat niso oblikovali zakona, to še ni bilo mogoče. Vendar je potem to se zgodilo čez nekaj desetletij, leta 1886. In Zakaj o tem govorim? Še danes je to aktualno. Ustvarjalci morajo od nečesa živeti, če ne bodo živeli od dohodkov, od avtorskih pravic, od česa bodo. Nekateri so bogati, kaj pa tisti, ki niso bogati, potrebujejo morda mecene ali državo, ki jih podpira, vendar potem se bomo zopet um, znašli v cenzuri. Torej, ob vsem tem ne smemo izgubiti poguma in najti možnosti učinkovitih mikroplačil vsakodnevno. Ta možnost obstaja, po drugi strani pa bodo vedno obstajali tudi goljufi. Tukaj gre za to dialektiko meča in ščita vendar počasi in postopoma bomo prišli do večje učinkovitosti. In to velja tako za ustvarjalce kot za uporabnike. In na koga tukaj mislimo? Mislimo na tiste posrednike, ki imajo za nalogo, da tudi javnosti bolje predstavijo to dediščino, mislim ob tem na novinarje, mislim na učitelje, njihova vloga je bistvena in zato naj se navežem na to, kar smo slišali tudi v prvem krogu. Mislim, da je bistvenega pomena, da če uh, želimo razširjati kulturo, tudi potrebujemo avtorske pravice, potrebujemo pa tudi novo obliko poučevanja. Ko sem vas poslušal kolegi, ko sem, a, sem se spomnil tudi na predavanja na radiju Sorbona in dejali smo, blago rekam, kaj ti lahko sledijo svojemu toku v lastni strugi in tudi pri internetu ne smemo pozabiti na to, gre za neke vrste vir sreče, vir veselja, ki je vedno zaznamovan za zaskrbljenostjo, a vse eno. Hvala. So, Hvala. Sedaj pa bom dala besedo še predstavniku komisije. Samo dve minuti imate na voljo, gospod Caketi. Dve minuti. Dve minuti. Hvala. Hvala za to zelo zanimivo razpravo tudi. Danes to povdne je nekdo omenil tveganja, nevarnosti in priložnosti, ki so del uporabe novih tehnologij. Komisija meni, da je pravi način, kako zmanjšati te nevarnosti in povečati uh, priložnosti, ustvarjanje pismenosti, v tem kontekstu zlasti medijske pismenosti. V nekaj besedah naj spregovorim o dejavnosti komisije na eh, področju te politike, ki mislim, da je eh, nekaj, kar dopolnjuje razpravo tukaj. Prvi izziv komisije pred petimi leti, ko smo se začeli ukvarjati z tem področjem politike, je bilo pripraviti skupno definicijo, opredelitev pojma s pomočjo skupine strokovnjakov smo prišli do skupne evropske definicije, kaj je medijska pismenost. Zasnovana je na treh sposobnostih. Prvič, na sposobnosti dostopiti do in uporabiti medijev. Drugič, sposobnost kritično ovrednotiti vsebino, ki jo ponujajo mediji. In tretjič, zelo pomembno danes, sposobnost komuniciranja uporabljanja na, uh, medijev na kreativen in aktiven način. Torej. Seveda, medijska pismenost velja za vse medije, televizijo, film, radio, posneto glasbo, tiskane medije, internet in vse druge nove digitalne komunikacijske tehnologije. In danes menimo, da je eh, medijska pismenost pomemben dejavnik za aktivno državljanstvo. Vendar medijska pismenost ima pomembno vlogo v povezavi z evropsko kulturno dediščino in identiteto. Tisti, ki so medijsko opismeni, lahko bolj, eh, bolj izbirajo na podlagi eh, informacij, podatkov in se lahko odločajo informirano za ustrezne kulturne vsebine državljani z, imajo na ta način več svobode, ko gre za uporabo inštrumentov, ki jih želijo izbrati za svojo uporabo in lahko bolje ocenjujejo posledice njihove odločitve oziroma izbire. In to se nam zdi zelo pomembno za evropsko kulturo. Hvala. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Spiresu, gospej Spireskevar v imenu španskega predsedstva. Mikrofon, prosimo. E, gracias, señora presidente. Quiero agradecer. Hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se odboru za to, da je organiziral to javno predstavitev. Naj omenim digitalno agendo za Evropo, ki jo je sprejela Evropska komisija 19. maja letos. Ta digitalna agenda vsebuje celo vrsto dejavnosti usmerenih na to, da se Evropa izkoplje iz eh, sedanje krize. Nekateri vidiki te agende so povezani s temo, ki jo je omenil prejšnji govornik, namreč eh, z digitalno pismeno, eh, pismenostjo in vključevanjem elektronsko učenje je torej nekaj, kar bo postalo vključeno v vse naše programe izobraževanja. V okviru te digitalne agende poskušamo priti do čim več eh, pozitivnih rezultatov na podlagi uporabe IKT, vključno z uporabo Evropejane. To je bilo v imenu komisije, sedaj pa res dajem besedo. Eh, predstavniku španskega predsedstva. Dve minuti, gospod González Galjeko. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala poslancem in članom odbora, pa tudi govornikom za vse besede. V veliko čas mi je, da sem lahko danes eh, tukaj prisoten na seji vašega odbora in da vam lahko povem nekaj stališče španskega predsedstva. Na podlagi povedanega danes dopovdne mislim, da je očitno, da se evropske inštitucije dobro zavedajo pomena teme, o kateri tukaj teče beseda. Tudi Evropski parlament je pred kratkim eh, sprejel resolucijo o eh, vladanju in upravljanju po internetu, torej Internet Governance. S stališča kulture je treba poudariti skrbi povezane z mnogimi vprašanji. Naj spomnim na eh, pobudo češkega predsedstva v maju lanskega leta, ko gre za pripravo strateškega okvira za obdobje do 2020. Eden od ciljev je pospeševanje izobraževanja, drugi pa je pospeševanje inovativnosti in kreativnosti. In v zvezi s tem je cela vrsta odprtih vprašanj, naprimer jezikovna vprašanja, eh, otroci v šolah, eh, dostop do IKT-ja in interneta in izvajanje tega strateškega okvira v času španskega predsedovanja je prišlo do nekaterih sklepov. Gre za sklepe, ki upoštevajo celo vrsto dilem. 26. maja letos so bili objavljeni ti sklepi, gre za socialno izobraževanje, gre za vprašanje kot naprimer vključevanje eh, pobud uporabe interneta eh, v izobraževalnih procesih, v naše delovanje pa tudi naprimer razvijanje in pospeševanje različnih veščin povezanih z uporabo IKT. Gospod Angel Gabilondo, naš minister uh, za kulturo, ki bo danes uh, tudi dobil besedo, bo poudaril, kako pomembna je za špansko predsedstvo digitalna pismenost eh, tudi uh, za jezikovnega vidika. Naše predsedstvo seveda prenaša eh, celo vrsto zadev še na belgijsko predsedstvo in prepričan sem, da bo eh, to sodelovanje dobro. Sedaj pa še predstavnica Ministrstva za kulturo. Hvala, gospa predsednica. Dobar dan vsem skupaj. Kratka bom. Dovolite, da rečem morda nekaj pripomp v zvezi s tem, kar je bilo danes povedanega na svetu, v svetu, v času švenskega predsedovanja smo se predvsem ukvarjali z kulturnimi vsebinami v audiovizualnih medijih. V svetu je prevladalo splošno mnenje v zvezi z ogličnim delom, ki ga upravlja s tem v zvezi parlament. Eden od bistvenih projektov, ki je kjer je napredek eh, že dosežen, je tisti, ki ga je omenil moj kolega, namreč kako konsolidirati Evropejano. Eh, svet je 10. maja sprejel s tem v zvezi ustrezne sklepe in ti povdarjajo, da je treba zagotoviti solidne temelje za ta projekt. Glede na to se moramo natančno odločiti, kaj bo Evropejana. Kaj morajo biti glavne značilnosti tega projekta? Um, in za nas je pri tem zelo pomembno, da povečamo digitalne vsebine v Evropejani. To je zaveza, ki so jo sprejele vse države članice in ki jo treba začeti uresničevati v njihovih uh, politikah na področju kulture. To pa mora, po našem mnenju, biti tudi uh, sestavni del celovitega okvira, v katerem sodelujo tudi kulturne institucije povezane z Evropejano. Internet nam sedaj omogoča več interakcije, boljše povezovanje med seboj in trenutno ažuriranje uh, vseh sebin in to mislim, da je v Evropejani zelo pomembno. Tudi jezikovno raznolikost je treba, treba vključiti v ta projekt. Seveda pa potrebujemo v ta namen tudi več ozaveščenosti pri državah članicah v zvezi s tem, kaj so ključni cilji Evropejane. Eden od ciljev je pospeševanje kulture kot in, uh, orodja za izobraževanje. Hvala. Hvala. S tem končujem to javno predstavitev. Zahvaljujem se vsem strokovnjakom, ki so bili tukaj. Hvala za vaš napor, da ste prišli sem. Hvala za to, da ste nam, čeprav je čas omejen, predstavili svoja stališča. Mi, smi, mi smo sedaj dobili dober otis o vaši angažiranosti na tem področju. Vsekakor smo člani tega odbora, eh, tisti, ki bomo eh, pri svojem delu se naslonili na vaše znanje in izkušnje in eh, še zlasti, ko gre za dejavnosti, ki jih je treba organizirati na evropski ravni. Ni svet edini, ki lahko in kaj naredi s sprejemanjem sklepov, ampak potem, ko so sklepi enkrat sprejeti, dosti krat države članice nasledijo angažiranosti svojih ministrov. Kar zadeva Evropejano, tukaj je svet resnično poskušal uh, Eh, narediti tudi v sodelovanju z Evropskim parlamentom korak naprej. To konec koncev je v interesu vseh naših državljanov, naših otrok in naših vnukin in vnukov. Hvala. Ne morem vas sedaj eh, z stiskom rok eh, poslati na pot, ampak vseeno hvala vsem strokovnjakom in. Uh,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 tako da bomo imeli čim več časa za razpravo. Najprej, prihodnost vojnega sistema. Zakaj gre? Gre za vprašanja, ki so povezana z več vidiki. Teh vprašanj oziroma odgovorov ne najdemo v delovnem dokumentu. Zato se moramo osredotočati predvsem na področje uporabe. Tukaj ne gre za socialne eh, oziroma družbene strani, za bloge in tako naprej. Eh, Tukaj ne gre za stvari, kot so uh, liability, turizem in tako naprej. Ne. Mi smo se želeli osredotočiti na naslov, se pravi javna služba v digitalni dobi prihodnost dvojnega sistema. Veliko reakcij smo dobili od deležnikov, od uh, radiodifuzijskih hiš, tudi od tiska. In zelo, zelo pozorni smo bili na vse te pripombe in odzive. E, naš delovni dokument je dokument, ki se bo spreminjal. V njem smo poskušali upoštevati vse, kar smo že slišali in seveda bomo predlog resolucije dokončali na podlagi predlogov sprememb, ki jih bomo dobili. Potem eh, druga eh, stvar, ki jo želim povedati, to delo je podobno hoji po vrvi. Zakaj? Zato, ker v nekaterih državah članicah javna služba deluje relativno dobro z močnimi pozicijami in po drugi strani pa imamo eh, sporočilo komisije od lani, ki vsebuje tudi veliko informacij. Ampak v nekaterih državah članicah pa stvari niso eh, tako jasne. Radiodifuzija včasih ni takšna, kot bi morala biti, sliši se kritike, da ni dovolj eh, neodvisnosti, da ni dovolj financ in podobno. V nekaterih eh, primerih bi lahko govorili celo o pravi egzistencialni krizi. Kako naj vse to potem združimo v eno samo rezolucijo? To sploh ni lahko. Zato smo se odločili, da ne bomo uporabljali strategije naming and shaming, se pravi, da ne bomo uh, konkretno povedali, v tej in tej državi je vse v redu, v tej pa ni. Ne, zato eh, smo se raje odločili za drugačen pristop. Ta prvi pristop se nam ni zdel čisto v redu. Nam se zdi boljši, bolj strukturiran pristop, kaj te vemo, da ne moremo vsiljevati ene rešitve vsem. In zato je naš pristop diferenciran in strukturiran. Tretja stvar, ki je zelo pomembna v zvezi s to rezolucijo, pa je odnos med javno radiodifuzijo in vojnim sistemom na eni strani in tiskanimi mediji na drugi strani, na, na internetu. Po eni strani prihaja tudi do nelojalne konference, in nekateri se zaradi tega eh, pritožujejo, drugim se zdi, da je to pravi razvoj. Kako se bomo odzvali na to, kako naj pomagamo eh, pri usklajevanju teh nekoliko nasprotujočih si stališč? Kolege so mi dali nekaj zelo konkretnih predlogov, kako kakor tudi eh, drugi deležniki. Imam konkretne predloge za konkretne eh, odstavke. Odstavek, nef, tu, eh, odstavek, pardon, odstavek 9, tu je bilo veliko kritik. Tu govorimo o Evropskem observatoriju za uh, audiovizualne medije in uh, tu govorimo o spoštovanju uh, standardov in tako naprej. Kolegice in kolegi, spoštovani deležniki, uh, tu, je treba reči, da namen tega observatorija ni kontrolirati, kako države članice spoštujejo e, standarde. To je stvar same države članice. In to nalogo morajo sprejeti zelo resno. Kaj predlagamo? Da, ta observatorij v Štrasburgu preveri način, kako države članice, ki so vse tudi eh, članice sveta Evrope in so podpisale tudi eh, eh, ustrezno resolucijo, torej kako in na kak način države članice spremljajo izvajanje preporočil sveta Evrope. Tu gre za neodvisnost javne eh, radiodifuzije in gre tudi za dolgoročno vizijo. Če proračun mora vsako leto potrditi parlament, potem se hiša najde v določeni eh, odvisnosti. To so recimo zaključki, ki bi jih lahko oblikovali. Ampak čisto zadnja pripomba. V zvezi z 12. odstavkom, ta govori o transparentnosti v zvezi z lastništvom. Torej, tu smo tudi dobili kar precej reakcij od drugih, to je čisto eh, logično. Tudi zasebne radiodifuzijske hiše so se oglasile. Recimo, Evropska komisija je na enem od prejšnjih sestankov rekla, da nismo mogli dobiti večine za eno naših rezolucij v tej pogledu. In sedaj pošiljam žogico nazaj komisiji. Komisija je tudi govorila o študiji o kazalnikih za medije. Ta študija je bila izdelana leta 2008. Upamo eh, tudi, da bo komisija s tem delom nadaljevala. In komisijo bi želeli pozvati, sicer je pa to tudi sama eh, najavila, naj predlaga akcijski načrt, če se le da akcijski načrt v zvezi z omenjenimi kazalniki za mediji. Tako bo mogoče bolje razumeti lastnisko strukturo zasebnih radiodifuzijskih hiš. Pod veliko prepom sem dobil, ampak sedaj predlagam, da najprej poslušamo naše kolege. Hvala, kolega Kirko. Hvala, gospa predsednica. Na začetku naj se zahvalim gospodu Beletu za dobro upravljeno delo pri pripravi tega poročila. Veliko stvari, o katerih je tukaj govora, je pozitivnih. Seveda se v poročilu osredotočamo na javne eh, radiotelevizije, ampak mislim, da moramo spoznati, da med javnimi in komercialnimi eh, radiodifuznimi eh, družbami, je nekaj, kar je treba priznati. Najprej, točka 11 in uvodna izjava K povdarjata uh, eh, probleme, finančne probleme, ki ogrožajo eksistenco javnih eh, radiodifuzij. Sam bi rekel takole, ti problemi, ki naj bi ogrožali njihovo življenje, so seveda nekaj, kar izhaja iz zakonodaje, ki jo imamo danes. Ta zakonodaja pa daje celo vrsto enakih možnosti eh, zasebnim radiodifuznim postajam. In dokler bomo imeli ta dvojni sistem in uh, bomo pravzaprav dejali bistveno prednost komercialnim postajam. Točka tri. Fragmentacija uh, publike naj bi bila nekaj negativnega sama po sebi. No, to je nekaj, s čimer se ne strinjam. Po mojem mnenju je fragmentacija ali drobitev samo en izraz, ki ga lahko uporabljamo. Eh, lahko pa govorimo o izbiri, fragmentaciji izbire. Pri nas je satelitska televizija zelo počasi se uveljavila, sedaj pa je to eh, vodilna, tehnološko inovativna eh, Eh, oblika posredovanja športnih, zabavnih in drugih eh, vsebin. Satelitsko, internetno televizijo imamo in sedaj javna radiotelevizija na nek način krči svoje programe, zato ker meni, da se ne more uspešno zoprstaviti uh, komercialnim radijskim in TV postajam. To je res velik problem, ampak na koncu moramo državljanom omogočiti, da izbira ponudnika. Tukaj v Bruslju sem presenečen, v nekaterih občinah enostavno ni dovoljeno in omogočeno različnim ponudnikom konkurirati. Če živiš na enem naslovu, enostavno lahko uporabljaš samo enega ponudnika in to se mi zdi popolnoma nespremljivo. To je v nasprotju z gledalci, z poslovnimi interesi in tako naprej. In če imamo po svetu dostop do stotine TV kanalov. No, sam sem nekoliko a, eh, staromoden, ampak moram reči, da a, eh, nekati, na mnogih teh kanalov so vsebine in programi grozni. Ampak vseeno, hočem imeti vsaj izbiro, ne more biti tako kot eh, tukaj, kjer nam nekdo drug eh, omejuje izbiro. Mislim, da moramo tako javnim kot tudi eh, zasebnim ponudnikom dati spodbude za to, da kakovost ponujajo in da iščejo publiko, ki vem, da je prisotna, tako kot recimo jaz in nekateri drugi, ki nekaterih programov ne gledamo, druge pa ja, ampak vsekakor mislim, da je tu neke vrste umetna dilema. Hvala, gospod Kirkov, gospa Kama Evald, hvala, gospa predsednica. Najprej prisrčna hvala Ivo Beletu. To poročilo, ki je sedaj pred nami, mislim, da je zelo dobra podlaga, na kateri lahko še naprej razpravljamo. Mislim osebno, da je morda samo nekaj manjših sprememb morda potrebnih v tem poročilu. Sicer pa pokriva poročilo res vse, za kar gre. Problemi, s katerimi se moramo ukvarjati, so tisti, ki so jih omenili že drugi. Gre za vprašanje, v kolikšni meri hočemo resnično države članice apostrofirati tukaj kot krivce. Mislim, da tega ne bi smeli početi. Morda pa bi lahko tu ali tam bolj uh, ostro zapisali besedilo, tako da bomo vedeli, da vsi niso enako neučinkoviti, da pa kljub temu obstaja še nekaj držav članic, ki capljajo za ostalimi. Zavzemam se za manjšo spremembo v šesti točki. Mislim, da nima smisla, da sedaj uh, preveč um, hvalimo komisijo spričo njenega sporočila. Sporočilo, kakršno je, ni ne vem kako kakovostno, ampak parlament je imel, ko smo v prvi obravnavi uh, razpravljali o tem sporočilu komisije, velike probleme in zato ne vem, ali je sedaj Eh, pametno, da nam preko sporočil komisije na nek način komisija jemlje pravico do zakonodajnega uh, dela, ki ga, ki ga moramo opraviti. Konec koncev je okvir ki ga moramo mi sprejeti tisti, ki ga potem države članice mm, naj spoštujejo, ne pa da jim predpisujemo kot komisija v tem sporočilu državam članicam namreč to in to morate storiti. Torej še enkrat, to je dobra podlaga za nadaljno razpravo, eh, pri tej eni točki pa morda bi bilo treba še kaj reči v zvezi z premajhnim financiranjem javnih radiotelevizijskih eh, postaj v nekaterih eh, državah članicah. Ne, šmemo, ne smemo pa preveč politizirati v tem besedilu. Hvala. Tudi sama bi rekla gospodu Beletu, da nisem čisto zadovoljna s točko šest. To pozdravljam, mislim, bi morali pretvoriti v spolnost. Eh, priznava, namesto welcomes, acknowledges v angleščini. In mislim, da moramo sem zapisati tudi to, da so javni radiodifuzni um, ponudniki lahko prisotni v vseh eh, oblikah spletnega okolja. To bi bilo treba nekje vključiti. Isto velja za uvodno navedbo M. Strinjam pa se s tem, kar si ti rekel v zvezi z observatorijem v Strasburu. Oni opravljajo odlično delo. Moram reči, da so že ogromno dela opravili, vendar morda bi nekoliko bolj prijazno lahko to oblikovali. Tukaj piše uh, spremljati in ne vem še neke neustrezne formulacije. Sama uh, bom pripravila naslednje and to provide the necessary resources to gather the data and carry out researches on the way in which member states have applied in tako naprej. Na ta način bi obe ideji bili vključeni v to točko, vendar nekoliko bolj prijazno. Dobro. Še gospod Boris in potem gospod Lokegard. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala tudi eh, kolegu Ivi za to, da govori v tem poročilu tudi o objektivnosti javnih medijev oziroma sredstev. Uh, v vzhodnji Evropi imamo še vedno nekaj težav s tem. Kar zadeva ta monitor uh, observatorij v Strasburu in njegovo vlogo spremljanja, torej monitoring vlogo, tudi sam menim, da bi morda lahko ta observatorij se ukvarjal še s čem? Namreč z vprašanjem, ali so javna sredstva dovolj objektivna ali ne. Pri nas na polskem, verjetno tudi drugot, je pač tako, da, je, da so mediji pod eh, dominantnim vplivom ene politične opcije in 80 eh, odstotkov vseh sebin je negativno poročalo o tistih, ki zastopajo drugačne politične opcije. Morda bi se ta observatorij lahko ukvarjal tudi s tem. Še drugo vprašanje. V poročilu gospoda Beleta se mi zdi, da je treba povdariti, da morajo javni mediji poročati o Evropi, 20 odstotkov programov, ki nastanejo v Evropski uniji, bi morali ti javni mediji vključiti v svoje programe. Recimo evropski filmi. Zaenkrat se Evropska komisija pogaja z državami članicami o protokolih in ta pogajanja kažejo, da evropska produkcija Eh, mora biti zasnovana na 25 odstotni udeležbi evropskih sredstev in ne več 50 odstotni, kakor je bilo v preteklosti. Kar pomeni, da smo prišli do nevarne situacije. Evropski program ali evropski film je sedaj tisti, ki ga uh, financira samo 25 ali 35 odstotkov evropskih sredstev, kar pomeni, da lahko uh, Eh, cela vrsta te proizvodnje poteka izven Evrope. Mislim, da je to nekaj, kar je treba odpraviti. Imamo še pet govornikov, vsakdo samo eno minuto. In prosim, da ne začnete od Adama in Eve vsi, temveč da poveste samo tisto, kar je res pomembno za izboljšanje tega dokumenta. Gospa Šalke. Hvala. Gospa predsedojoča, tudi sam se želi, sama se želim zahvaliti poročevalcu za konstruktivni pristop. Poročevalec je rekel, da so javni neodvisni mediji sebr demokracije in to se navezuje tudi na to, kar je eh, povedal kolega Kirchhoff. Pravica do informacije, tu ne sme vlada ali kdo drugi vplivati in ne sme biti nelojalne konkurence. Eh, Rečeno je bilo, da je situacija različna v različnih državah članicah, ampak mene skrbi to, kako izvajati standardi. Pod H eh, lahko beremo, eh, da ne, eh, ni mogoče več ohraniti tradicionalnih meda v medijskem sektorju. To je po moje res, ampak po moje bi morali obstajati evropski standardi. Vem, da so ta tla spolska, to je občutljivo vprašanje, ampak kako lahko potem zahtevamo od kandidatk, da spoštujejo standarde, če še mi nimamo določenih minimalnih standardih za javne medije. Potem so tu še druga vprašanja. Javno delovanje javnih medijah je pomembno, ampak tu je več platform, zato bi bilo zanimivo pogledati, kako bi bilo mogoče pospeševati in spodbujati in eh, inovacije in kako naj bi tudi sodelovala javni zasebni sektor, kako za, uh, gotoviti tudi ste, uh, eh, interese uh, poslušalcev oziroma zasebnikov. Potem je pa tu še vprašanje odprtega dostopa, potem pa reg vprašanje regionalne vsebine, pa širokega dostopa poslušalstva oziroma gledalstva glede na to, da imajo regionalne uh, postaje sicer ožje eh, področje. Gospod Lokegard, pardon. Eh, Naj se navežem samo na to, kar je že bilo rečeno pod točko 12. O tem smo se že pogovarjali, ko smo govorili o mojem poročilu včeraj o observatoriju. Imam vprašanje za poročevalce. Govorite o spremljanju obv- zavez ali bi bili lahko malo bolj konkretni? Kdo pa je tisti, ki bo spremljal oziroma nadzoroval? To bi bilo mogoče primerno natančno opredeliti. In kako bomo merili? Če bi malo več povedali o tem, hvala. Hvala, gospa Fehajen. Hvala tudi jaz se najprej zahvaljujem poročevalcu za zelo obsežno poročilo in tudi za predlog, ki smo ga ravno kar slišali. Mislim, da gre ta v prvi eh, pravi smeri. Gospod Lokegard je to omenjal, torej kaj naj bi ta observatori opazoval. Kot gospod Boris, mislim, da tukaj ne more iti za vsebino in da je pomembno, da pojasnimo, da ne gre za to, da bi nadzorovali, ali je nekdo pripravil objektivno poročilo ali ne, temveč zato, da imajo mediji možnost, eh, da podajo raznolike vsebine, da so raznolike poti podajanja informacij, ali je nekdo objektivno poročal ali ne. Eh, ne gre za to, to mora biti razjasneno na nacionalni ravni. Vprašanje o tem, kaj bomo mi kot evropejci odločali, kaj je objektivno ali ne, to pa ne more biti predmet uh, observatorija. Tudi jaz se zahvaljujem gospodu Beletu, da je še enkrat pojasnil, kako moramo to razumeti, da torej ne gre za to, da bi kontrolirali in ha, um, sebi, ne, RTV uh, operaterjev. In mislim, da mora biti to ta naloga, kar zadeva kontrolo vsebin, sama to zavračam. To sem že včeraj povedala, kajti na tem področju sem proti kontroli vsebin, vendar bi morda lahko prosila še za dodatno pojasnilo, vsekakor pa smo to enako razumeli. Gospod Stojanov, eno minuto zadnje. Hvala, gospa predsednica. Menim, da je poročilo kolega Beleta zelo dobro in zato mu čestitam za opravljeno delo. V teh dnevih, ki nas še ločijo od konca meseca, bi želel, da se osredotočimo na enakost oziroma enako obravnavo zasebnih in javnih medijev. Kajti to je edini način, kako lahko jamčimo demokracijo in pluralizem. Zato obstaja tudi dokaz. Leta 2009 je bilo približno 200 zasebnih eh, TV eh, postaj, ki so bankrotirale, kar pomeni, da je 2000 mladih novinarjev izgubilo delo. In o tem moramo tudi razmišljati. Hvala, prišli smo na konec razprave. Oziroma še komisija bo spregovorila. Gospod Žoli, ampak samo eno minuto, prosim. Gospod Žoli, ali ste tu? Prosim, beseda je vaša. Hvala, gospa predsednica. Osnutek poročila se nam zdi uravnotežen in podpira dvojni sistem, ki že obstaja in torej to pomeni so obstoja javnih in komercialnih RTV postaj. Poleg tega imajo javni mediji seveda svojo vlogo, ki jo lahko igrajo in to poročilo tudi povdarjam zato da bi zagotovili tudi, da financiranje tovrstnih storitev poteka v skladu z določili pogodbe o državnih pomočeh in zato potrebujemo tudi um, jasno opredelitev uh, poslanstva javnih storitev. Slišali smo to že 1. junija, uh, namreč uh, gre za mandat, ki bi ga podelili observatoriju, Evropskemu observatoriju in ta mora uh, upoštevati in vključevati tudi priporočila sveta Evrope. Zakaj Evropska unija nima pristojnosti na tem področju v skladu z protokolom 29? To je uh, tako imenovani amsterdamski protokol in je dodatek eh, k pogodbi o Evropske unije in delovanju Evropske unije. Poleg tega gre za standarde, eh, ki, pri katerih je treba upoštevati oziroma nadzorovati njihovo eh, upoštevanje. In potem še tretji razlog je bolj praktičen, pa je, da komisija ne bi mogla podeliti to vrstnega mandata in določiti status observatorija brez um, soglasja tistih držav, ki so članice Sveta Evrope in niso članice EU. Kar pa zadeva 12. točko, imamo pridržke na komisiji do te točke. O tem smo govorili že 1. junija, pa tudi Ivo Belet je danes na to spomnil, torej nimam več kaj za dodati. Hvala lepa. Gospod Šlic, gospa Šlicer. Oziroma, Ivo, sedaj je beseda tvoja, prosim, čisto na kratko. Op wat meneer eh, Kirkhoop uh, eh, Raschaken, ook meneer Stojanov gezegd heeft, de juiste balans natuurlijk. Voilà. Bom. Na kratko reagiral na to, kar sem slišal. Res je, da moramo najti neko ravnotežje zasebne RTV hiše, so zelo pomembne v tem, uh, dualnem sistemu. Slišali smo omenjene pomembne vidike in sicer uh, gre za težave zasebnih operaterjev in težave tiska. Gospod Korkop je govoril o razdrobljenosti tržišča in o negativnih posledicah, vendar to še ne pomeni, da želimo omejiti svobodo izbire. Sploh ne in mislim, da moramo to jasno povdariti. Poleg tega je bilo upravičeno povdarjeno, kako pomembno je načelo subsidijarnosti držav članic in tudi to moramo jasno zapisati in upoštevati v poročilu. In potem še vprašanje, financiranja, dodatnega financiranja. To je seveda možno, tudi tukaj lahko besedilo preformuliramo. V šesti točki smo morda preveč pozitivni, ko gre za vprašanje um, torej, sporočila komisije o subvencijah. Tudi tukaj lahko preformuliramo zadeve morda vi besedo implementacija zamenjali s kakšnim drugim izrazom. Gospa Pak, govorili ste o multifunkcijski platformi in to je deloma že omenjeno v peti točki. A morda bomo to nekoliko bolj jasno zapisali, tako podobno, kot ste vi a, to predlagali. Gospod Boris, mislim, da ste zelo dobro pokazali, zakaj pri vsem tem ne gre. In tudi tukaj bomo oblikovali jasno formulacijo in potem še točka o observatoriju. Prijel sem različne predloge za preoblikovanje devete točke. In res je, da ne gre za to, da bi nadzorovali vsebine, ali so objektivne ali ne. Če bi jaz to tako razumel v samem poročilu, potem eh, gre prav gotovo za napačno tolmačenje in je treba vse skupaj um, drugače zapisati. Države članice uh, so tiste, ki imajo tukaj posebne vlogo in ne komisija in države članice imajo tukaj eh, nadzor v rokah. Torej, nimamo čisto enakih mnen, glede na to, kar je rekla komisija, morda bomo nadaljevali z razpravo, gre za tak mehak pristop. Vemo, kaj vse še potrebujemo, vemo, kakšna vprašanja so se zastavljala v zadnjih mesecih. Torej, Eh, ob eh, tej točki 9 bi opozoril tudi na prilogo, eh, sicer ne današnjega dokumenta, vendar prejšnjega dokumenta in poleg tega imamo tudi resolucijo Sveta Evrope, tudi na njo se sklicujemo in v besedilih Sveta Evrope je tudi govora o tem observatoriju in kaj naj bi torej spremljal. Torej, hvala za vse predloge in veselim se nadaljne razprave. Ja, oprostite, da sem včasih nekoliko stroga, vendar želim uh, tako ja, um, točno začeti, kot tudi točno končati. In seveda je to povezano z določenimi obveznostmi. Če želite vložiti Predloge sprememb morate to storiti do 12. 1. julija, torej naslednji teden, 1. julij, je rok za vložitev predlogov sprememb. Hvala lepa. S koordinatorji smo zjutraj imeli sestanek in rezultati našega dela um, so uh, torej dostopni. Um, kaj več bomo o tem povedali ob treh in prosim, da ostanete tudi še popovdan. Hvala tudi tolmačem.